posredovane predsedniku. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. E, bardzo, Najlepša hvala za ta aplaus. E, Mislim, da ste e, z tem želeli počastiti moje dobro predsedovanje. Prva točka v okviru glasovanja je poročilo Patricije Šulin in sicer gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in sicer v skladu z 13. točko medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Tako, sedaj pa bomo glasovali poimensko glasovanje. Kdo je za to poročilo? Prosim, dvignite roke in pritisnite na gumb, pravi predsedujoči. E, kdo je e, prečivni? Kdo je proti? Očvišče je storolkol. E, kdo spaj? To je poimensko glasovanje, ja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 kvalificirano večino, več kot uh, tri petine poslancev je glasovalo za in tako je poročilo sprejeto. Zdaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in sicer gre za poročilo Paula Rubiga o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. in sicer v skladu z točko 13 med institucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Poimensko glasovanje. Glasujemo. E, kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest za?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 Najlepša hvala, poročilo je sprejeto. Naslednje poročilo, o katerem bo potrebno glasovati, je poročilo Petri Sarvama. Kaj pa je narobe? Torej, Petri Sarvama in poročilo o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Kdo je za to poročilo? Proti. Kdo se vzdrži? Konec glasovanja. E, przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Poročilo je sprejeto, najlepša hvala. In sedaj še zadnje poročilo, v katerem moramo glasovati, in to je poročilo Izabel Toma o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Besedo dajem poročevalki Izabel Toma. Madame de Peter. Monsieur... Gospa poslanka, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi dali besedo. 25. aprila lani je Francija posredovala prošnjo eh, Evropskemu skladu za prilagoditev globalizaciji v pomezavi z podjetjem PSA. Gre za 230 tisoč delavcev, ki eh, še niso našli novega delovnega mesta in ki so še naprej brezposelni. Zahvaljujem se poslancem, eh, da eh, bodo podprli to poročilo. Najlepša hvala, gospa poslanka. Tudi to je poimensko glasovanje. Glasujemo. Kdo je za?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 tem je zasedanje prekinjeno do treh popovdne. Dobr tek.